Meine Damen und Herren, ich darf Sie. Dame in gospodje, prisrčno vas pozdravljam pri tej skupni seji z odborom ENVI, z mano je eh, kolega Lavija, poročevalec. Eh, Pieti Kajnen je še blizu eh, polarnemu krogu v Finski in iz uh, osebnih razlogov ne more biti tukaj. Kolega Peter Lize pa eh, bo zastopal uh, kolegico Petikajn. Torej, če se strinjate, bomo uh, dali kolegu kar takoj besedo. In jaz se bom odrekel tudi svojemu uvodu. Peter. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Zastopam torej Sirpo Petika, enen eh, poročevalko eh, in sicer v odboru za okolje zaradi težavnih osebnih okoliščin danes jutraj ni mogla oditi v Brusel. Zato me je prosila, da Nakratko predstavim njeno stališče. Eh, njena eh, sodelavka je tukaj in si bo zapisala vse prispevke in pa vprašanja eh, za soporočevalko Sirpo Pieti Kajnen. Naj povem še, da me zelo veseli, da imamo skupno sejo odborov za okolje in pa za zunanje zadeve. Čeprav nas ni ravno veliko navzočih, ampak mislim, da bi to navzočnost lahko v prihodnosti še izboljšali. Eh, tudi eh, ko eh, je šlo za podnebno politiko, smo povezali okoljsko z zunanjo politiko Evropske unije in na ta način smo ugotovili, da lahko dosežemo najboljše rezultate. Sedaj pa bom prešel na angliščino, kajti Sirpa Pietika in en mi je pripravila, mi je pripravila Eh, prispevek v angliščini, ja, morala bi ga pripraviti v finščini, pravi predsednik Brok. Ja, seveda. No, ampak jaz ne govorim finsko, tako da bom poskusil v uh, eh, angliščini. Najprej bi Sirpa Petikajnen rada čestitala uh, komisiji za uravnotežen rezultat uh, v skupnem sporočilu komisije in pa visoke predstavnice. Uh, gre za uh, politiko Evropske unije za Arktiko, ki predstavlja uh, dobre temelje za razvoj eh, dimenzije sodelovanja eh, oziroma politike Evropske unije za območje Arktike. Kolega Pajt, upam, da sem to pravilno izgovoril, eh, je za njo izjemno dobro sodeloval in za to sodelovanje se mu zahvaljuje. Eh, ZDA se vedno bolj zanima za območje Arktike in zaradi tega je potrebno ukrepiti tudi navzočnost Evropske unije. Eh, to je pomembno iz eh, gospodarskih razlogov, iz podnebnih razlogov eh, in to močno vpliva tudi na stabilnost Evropske unije. Okoljski izzivi v Arktiki so izjemno pomembni in morajo biti v središču politike Evropske unije za Arktiko. Okoljski eh, izzivi so veliko večji v Arktiki kot kjerkoli druge. Eh, podnebne spremembe imajo tam večji vpliv. Eh, Eh, temperatura se dviguje, eh, led se eh, topi in zaradi tega narašča morska gladina. Zaradi tega prihaja tudi do nepredvidljivih vremenskih pojavov. In okoljski ukrepi niso le v interesu uh, držav, uh, ki eh, zauzemajo Arktiko, ampak tudi za vse države v uh, zmernem pasu. Podnebne spremembe povzročajo predvsem emisije iz Azije, Evrope in pa ZDA. Ukrepi v Evropski uniji pa močno vplivajo tudi na zaviranje podnebnih sprememb v Arktiki. Potrebujemo trajnostne okoljske cilje, kaj ti eh, države Evropske unije eh, so se zauzele, da bodo eh, izpolnile cilje trajnostnega razvoja. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti trajnostni razvoj. To je edini ustrezen način razvoja za arktično območje. Zaradi tega mora politika Evropske unije razvoja za Arktiko uh, zauzemati vse uh, vidike tega območja. Predvsem pa se je potrebno osredotočiti na zaščito ekosistemov. Pregledati je eh, potrebno ekosistem, ki je pod velikim pritiskom in na katerega močno vplivajo podnebne spremembe naravo, ki je izjemno ranljiva, je potrebno bolje zaščititi in potrebno je izvesti presoje vpliva. To eh, bi eh, pomagalo Evropske unije, da deluje bolj odgovorno eh, tudi za veri, ki prihajajo iz Arktike. Poleg tega potrebujemo boljšo udeležbo tudi za avtohtono prebivalstvo Arktike. Evropski parlament eh, mora ponoviti svojo zahtevo iz leta 2011 in eh, potrebno je omejiti eh, uporabo težkih goriv v ladjah, ki potujejo preko Arktike. To velja tudi za Antarktiko. Namreč veliko je tvegan, lahko pride do razlitja, gre za grožnjo živalskim in rastlinskim vrstam, poleg tega pa uh, ima uh, to seveda vpliv tudi na človeško zdravje in pa na eh, taljenje ledu. Sir pa podpira pristop Evropske komisije. Programi Evropske unije imajo uh, dodano vrednost za Arktiko in uh, Potrebno je zagotoviti eh, sredstva tudi za naslednje raziskovalno obdobje. Zagotoviti je potrebno boljšo kontinuiteto in pa eh, več raziskav in zaradi tega Evropski eh, parlament želi vzpostavitev centra za Arktiko, ki bi prispeval k uresničitvi teh ciljev. To je tisto, kar je Sir pa želela, da vam danes povem, žal mi je, da uh, danes uh, ne more biti z nami, tudi jaz uh, vas bom kmalo moral, mogo, moral zapustiti, kajti moram na nek drug sestanek, ampak kot sem rekel, je Sirpina asistentka tukaj in bo vaše pripombe in vprašanja posredovala naprej. Seveda se uh, veselimo uh, vaših pripomb, pa tudi uh, pripomb soporočevalce skupine, uh, soporočevalce iz odbora AFET. Hvala lepa. Thank you. I want only to... Giovanni Lavia, eh, rad bi se eh, le zahvalil vsem tistim, ki ste se danes udeležili te eh, seje. Pozdravljam sodelovanje med našima odboroma. In osnutek poročila nas opozarja na to, da mora mednarodna skupnost ohraniti arktično območje. Eh, veselim se že izmenjave mnen in mislim, da lahko sedaj prisluhnemo poročevalcu iz odbora AFET. Eh, to je vzvod 5. Najlepša hvala, dragi kolegi. Kot vsi vemo, geopolitičen pomen artičnega območja narašča vedno uh, več eh, je potegovanja za naravne vire Arktike in to predstavlja dodatno tveganje, hkrati pa tudi dodatne možnosti za Arktiko. Človeške dejavnosti pa prispevajo tudi k hitrejšim spremembam tega območja. Arktika je dolgo bila območje konstruktivnega mednarodnega sodelovanja in to je območje, kjer je zelo malo uh, napetosti. Želimo, da bi tako tudi ostalo. Želimo, da Arktika ostane območje, kjer je napetosti malo. Imamo tudi celovit okvir za Arktiko in to je zelo eh, pomembno za reševanje arktičnih vprašanj. Evropska unija eh, je tesno vezana na Arktiko in sicer iz zgodovinskih, eh, političnih in gospodarskih razlogov. Danska in Švedska sta polnopravni članici uh, eh, arktičnega sveta, uh, osem drugih pa je opazovalk. Evropska unija je uh, glavna donatorka sredstev za Arktiko, zaradi tega bi morala okrepiti svoj status v arktičnem svetu in postati opazovalka. Evropska unija je ukrepila svojo politiko za Arktiko. Imamo eh, skupno sporočilo Evropske komisije in pa globalno strategijo, ki se nanaša tudi na eh, varnost eh, v Arktiki. Geopolitični razvoj v Arktiki vpliva tudi na varnostno situacijo v severni Evropi in na svetu. Potrebno se je izogniti militarizaciji Arktike. Poročilo predvideva koherentnejšo eh, politiko Evropske unije za Arktiko in pa natančen načrt eh, za delovanje Evropske unije eh, v Arktiki. Pri tem je potrebno upoštevati vse vidike. Vse države, članice Arktičnega sveta imajo tudi nacionalne strategije. Evropska unija eh, želi pripomoči k reševanju eh, varnostnih eh, problemov. Evropska unija bi morala v sodelovanju z državami članicami zagotoviti izgradno civilnih varnostnih mehanizmov, poleg tega pa je potrebno ukrepiti tudi infrastrukturo za reševanje in pa sposobnost odziva na naravne nesreče. Evropska unija eh, želi spoštovanje mednarodnega prava v Arktiki, poleg tega pa se zauzema tudi za močno vlogo Evropske unije pri uspodbujanju eh, večstranskega sodelovanja. Rad bi se zahvalil tudi svoje soporočevalki Serpi Pietikajnen iz eh, odbora NV. Seveda pa eh, najno delo še ni zaključeno in eh, upam, da bomo eh, v pričetku prihodnega leta eh, dobili eh, pozitiven odgovor tudi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Danžo. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moj kolega Mihajl Galer je poročevalec v senci za to besedilo, upravičuje se. <clears throat> zato da danes ne more biti z nami, kajti sodeluje pri konferenci eh, na temo varnostne in pa obrambne politike. Zato bom v angleščini prebral eh, točke, ki mi jih je pripravil. Trenutno ni eh, nobenih groženj za stabilnost Arktike. Ta država je nekoliko drugačna od drugih regij, ki temelijo na Evropsko unijo. Tukaj dobro sodelujejo eh, države, eh, ki zauzimajo Arktike, pa tudi eh, druge države, ki jih to območje zanima iz različnih razlogov. Pomemben je predvsem okoljski vidik, poleg tega pa je Arktika pomembna tudi za znanstvene raziskave. Podnebne spremembe povzročajo taljenje eh, ledu in eh, nedavno sporočilo visoke predstavnice in pa Evropske eh, komisije se ni dovolj osredotočalo na politiko za Arktiko držav članic Evropske unije, pa tudi pridruženih članic Norveške in Islandije. Veliko je namreč novih pobud. Evropski parlament bi moral razmisliti o pobudi za vzpostavitev delovne skupine za Arktiko, in pa eh, delegacije za eh, arktično sodelovanje. Status opazovalke v arktičnem svetu bi ukrepil eh, vlogo Evropske unije na tem območju. Od leta 2012 naprej Evropski parlament nenehno povdarja, kako zelo pomembno je nadzorovati varnostno politično dinamiko v arktičnem območju vse države eh, članice arktičnega sveta potrebujejo dodatne eh, ukrepe za preprečevanje eh, konfliktov na tem območju. Šesti in pa sedmi člen osnutka poročila ne moremo podpreti. Tukaj gre eh, za eh, posebno presojo vplivov, ki naj bi počasi postala obvezna. Zavezujoč certifikat za proizvode, ki prihajajo z eh, Arktike, je neustrezen predlog, predstavlja diskriminacijo imamo uh, okvir uh, za, uh, uh, za celostno uh, izkoriščanje uh, virov v Arktiki. In uh, Evropska ljudska stranka bo podala tudi nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Šaldemuze. Just... Uh, hvala lepa. Ravno kar sem ugotovila, da ni danskega tolmačenja torej se upravičujem, da bom govorila angliško. In da mi to ne gre najbolje od rok. Rada bi se zahvalila soporočevalcema za odlično poročilo. Mislim, da eh, je to poročilo zelo dobra osnova za naše nadaljne delo in mislim, da se bomo lahko strinjali glede številnih točk. Jaz sem poročevalka v senci socialistov in demokratov v odboru ENVI in seveda se bom osredotočila predvsem na okoljska vprašanja vendarle pa bi rada poudarila, da je v poročilu zapisano, da mora biti Arktika območje, kjer ni eh, napetosti in zatem se povsem strinjam. Eh, in na ta način se bomo lažje posvetili varstvu okolja. Dokler ne bo tvegani napetosti, eh, bomo lažje uresničevali okoljske cilje. Mislim, da je res, ampak da bi to morali natančneje zapisati, da bi morali odločitve za Arktiko sprijemati v sodelovanju z eh, avtohtonim prebivalstvom eh, Arktike. To je potrebno nekoliko bolj izpostaviti. Ko pa gre za okoljske vidike, mislim, da je to poročilo zelo dobro in uložila bom le nekaj predlogov sprememb in sicer uh, zato da bi eh, okrepili obeseditev, eh, kar zadeva varstvo okolja in kar zadeva sodelovanje z avtohtonim in lokalnim prebivalstvom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Futiga. Thank you, Chair. I'm a shadow around. Hvala lepa. Jaz sem poročevalka v senci uh, od skupine EKR v odboru AFET. Tudi jaz bi rada čestitala obima soporočevalcema za njuno zelo uh, dobro poročilo. Zelo uh, natančno sta upravila svoje delo in zahvaljujem se za ta osnutek. Cenim uh, tudi prispevek odbora NV. Kar pa zadeva odbor eh, AFET, gre predvsem za varnostne eh, vidike in pa za obrambo. Eh, rada bi povdarila, kako zelo pomembno je, da se izognimo napetostim v Arktiki. To je izpostavil tudi že poročevalec, namreč prihaja do velikih geopolitičnih sprememb in uh, spreminja se tudi vloga Arktike v mednarodnih odnosih. In nažalost, moram uh, reči, da sem zaskrbljena zaradi eh, vedno večje militarizacije tega območja, kljub uh, temu, kar smo zapisali v našem eh, poročilu. Tukaj gre predvsem za militarizacijo strani Ruske federacije. Dokaz za to so spremembe v eh, ruski vojski na tem območju. Zelo pomembno je, da ohranimo mirno sodelovanje na vseh območjih sodelovanja v Arktiki, pa naj gre tukaj za Arktični svet ali pa za Euroarktični svet. Zelo pomembno je, da poskrbimo tudi za spoštovanje avtohtonega prebivalstva in za spoštovanje njihovih pravic. Vsi mednarodni pravni dokumenti, ki so izpostavljeni na začetku tega poročila, so ključnega pomena. Poročilo poziva tudi k eh, večji vlogi Evropske unije in to je povsem prav kljub temu pa bi rada izpostavila tudi eh, tradicijo eh, statusa opazovalca z nekaterih držav, recimo Polske. Seveda eh, nenehno poudarjamo, kako zelo pomembna je izmenjava informacij med eh, članicami Arktičnega sveta ampak upoštevati moramo tudi izkušnje in pa ulogo držav članic Evropske unije, ki so trenutno opazovalke v arktičnem svetu. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa Jatelmeki. Najlepša hvala. Govorila bom finsko kajti Elmar Brok si je prej zaželil, da bi kdo govoril tudi finsko, pa mu bom to željo uresničila. Rada bi se zahvalila poročevalcema za zelo dober osnutek. velik poudarek je dan eh, okoljskim eh, vidikom in to seveda podpiram. Eh, seveda pa bom podala tudi nekaj predlogov sprememb oziroma nekaj dopolnil. Najprej bi rada povedala, da je dobro, da danes vlagamo v evropsko območje Arktike. Naše politike in politike Evropske komisije so se prej osredotočale na arktično območje izven Evropske unije. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se Evropska komisija osredotoči na arktično območje znotraj Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da imamo arktično območje v Evropi. Sodelovanje v arktičnem območju je izjemno kakavestno. Vsi, eh, ki jih zanima arktično območje, potrjujejo, da to sodelovanje zelo dobro poteka in pomembno je, da to stori tudi Evropski parlament. Ko razmišljamo o ubeseditvi tega poročila, moramo poskrbeti tudi za to, da ne bomo okrepili napetosti na tem območju. Nikakor ne smemo uporabiti uh, napačnih izrazov. Temu v tem trenutku sicer ni tako, ampak vseeno moramo biti pozorno. pozorni. Arktično območje je zelo redko naseljeno in uh, podnebni pogoji so izjemno težavni, ampak ljudje kljub temu tam želijo živeti in tam tudi ostajajo. In zato menim, da je zelo pomembno, da severna območja vključimo v uh, eh, TNT mrežo. Evropska unija bi morala vlagati v infrastrukturne projekte tudi v Arktiki. Z drugimi besedami, pomembni so okoljski vidiki, vendar pa tudi infrastruktura. Mislim, da ne smemo pozabiti tudi na politiko severne dimenzije. logistična partnerstva so izjemno uspešna in eh, vanje bi morali vlagati tudi v prihodnosti. Potrebujemo pa tudi dovolj sredstev, da bodo ljudje lahko dobili ustrezno pomoč in ostali na arktičnem območju, kajti tudi to so državljani Evropske unije. Najlepša hvala. Gospa Valero. Hvala lepa. Mislim, da ne vemo vedno, kaj eh, Arktika ravno pomeni. Mi iz eh, severnih držav vemo, da je to del eh, naše domovine, da tukaj ne gre zgolj za let zato mogoče bolje vemo, kako ravnati z tem območjem. In tako bi morali tudi začeti. Arktika je, leži skrajno severno in tam mogoče ne živi ravno veliko ljudi, kljub temu pa tam ljudje živijo in zato potrebujejo dobre komunikacijske povezave. Eh, živijo na severu Evropske unije. Ampak, ko govorim o Arktiki, Razmišljam predvsem o zaščiti tega območja pred eh, izkoriščanjem. Vidimo že prve posledice tega izkoriščanja. Gre za eh, taljenje eh, ledenih gmot. In zato bomo morali to območje ščititi drugače kot v preteklosti. To ni območje, ki zadeva le nas, ampak je pomembno za celoten svet zaradi podnebnih sprememb. Zaradi podnebnih sprememb eh, imamo nove plovne poti, poleg tega pa se srečujemo tudi z novimi nevarnostmi. Podnebne spremembe se z vsakim letom zaostrujejo, kajti eh, led se topi vedno hitreje. Še pred nekaj desetletjem, desetletje je bilo tako, eh, da je eh, bila ledena plošča zelo debela, ampak eh, vsako leto se je stopi več. Veliko si jih eh, želi, da podnebne spremembe ne bi tako zelo vplivali na to območje in ti pravijo, da se to območje eh, ponovno zaledeni, ampak to se zgodi eh, le eh, po zimi. Potrebujemo nadzor vseh dejavnosti, ki vplivajo na ledino kapo na Arktiki. Tukaj ne govorim le o severu švedske ali pa finske. Potrebujemo enaka določila kot v Antarktiki. Vemo, da zelo majhne spremembe na tem območju eh, povzročijo velike spremembe v svetu in to smo v preteklosti tudi že videli. Videli smo, kaj se zgodi, ko gredo stvari na robe. Na mesto moratorija vedno znova slišimo, eh, da eh, tako ali tako ni dobičkonosno, da bi vrtali v Arktiki. Ampak eh, to ne pomeni, da eh, se to ne bo spremenilo v prihodnosti. Zato sem za moratori za izkoriščanje naravnih verov v Arktiki in mislim, da bi se zato lahko zauzeli tudi v Evropskem parlamentu. V prvi vrsti je pomembno zaščititi Arktiko. Boriti se moramo proti podnebnim spremembam in kaj storiti tudi glede posledic podnebnih sprememb govorim o e, naraščanju morske gladine. Varstvo okolja mora imeti prednost pred e, interesi podjetij. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so povedali tudi drugi kolegi, ki so spregovorili pred menoj, se Arktika trenutno srečuje z dvema velikima izzivoma. To območje je zelo bogato z naravnimi veri. To območje je bilo eh, nekoliko eh, potisneno na rob eh, in 30 odstotkov nahajališč nafte še sploh ni bilo izkoriščenih. Zaradi tega obstaja veliko tveganje, da bo prišlo do konkurenčnega boja za uh, izkoriščanje teh virov. Zaradi tega moramo zahtevati spoštovanje mednarodnega prava, poleg tega pa moramo zagotoviti, da to območje ostane območje miru in sodelovanja. Preprečiti moramo militarizacijo vseh eh, geopolitičnih deležnikov, ki jih to območje zanima. Posvetiti pa se moramo tudi uh, okoljskim uh, posledicam in pa škodi, uh, ki uh, jo podnebne spremembe povzročajo avtohtonemu prebivalstvu, lokalnemu prebivalstvu na tem območju. To uh, območje uh, je vedno lažje eh, dostopno za eh, različne deležnike, recimo tudi za Japonsko. Zato moramo v Evropski uniji vzpodbujati sodelovanje in pa gospodarski model, ki bo temeljil na uh, obnovljivih verjih energije. Kaj ti? Ne moremo govoriti o podnebnih spremembah, o segrevanju ozračja, potem pa imeti nekakšno dvoumno mnenje. v tem eh, poročilu je recimo govora o uspodbujanju eh, izgradnje infrastrukture, ampak povdariti moramo, da lahko gre tukaj zgolj za infrastrukturo za raziskave. Ne želimo. da pride eh, do uh, izkoriščanja naravnih nahajališč nafte. Zelo pomembno je, da se izognemo napetostim na tem območju in zaradi tega bi morali predlagati moratori za eh, vsaj prihodnja leta. Pri tem pa lahko le upamo, eh, da eh, bomo v prihodnosti uporabljali trajnostni model, ki bo temeljil na obnovljivih verih energije. Zahtevamo da se ne uporablja težko kurilno olje in pa eh, da se izognemo sajam. To zahteva tudi kolega Fronte in zahtevamo, da se upošteva duh sporočila Evropske komisije eh, in pa visoke predstavnice. Najlepša hvala. Sedaj pa gospoja Konsari. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Olen Hvala lepa. Sem poročevalka v senci za socialiste v odboru AFED. Kot moje kolegice in kolegi, tudi jaz mislim, da je ta osnutek dober in uravnotežen. Vse, kar smo slišali do zdaj, drži. Namreč sodelovanje v arktičnem območju je treba okrepiti in ga tudi priznati. Sodelovanje torej že poteka. Arktični svet opravlja izjemno delo in tudi sodelovanje nasploh mi je že prineslo odlične rezultate. Ampak nekaj manjka. Ni partnerstv v smislu severne razsežnosti. Zelo pomembno je, da oblikujemo partnerstva med arktičnim svetom in politiko severne razsežnosti. To je zelo pomembno. Sicer smo že dobili nove oblike partnerstv, naprimer, če razmislimo o tem, da so Kanada in Islandija, pa tudi druge države, opazovalke v tem projektu sodelovanja. Zelo sem vesela, da je tudi Rusija predstavljena na uravnotežen način v tem besedilu. eden od prejšnjih govornikov je govoril o moratoriju, ampak ko vprašamo ljudi, ki tam bivajo, avtohtone prebivalce, nam ti odgovorijo, da je moratorij strup. Evropska unija in mednarodna skupnost morata voditi z zgledom naravne vire moramo uporabljati smiselno in seveda spoštovati moramo tudi pravice avtohtonega prebivalstva. Govorimo o območju, ki je naseljeno. Na vse zadnje ne govorimo o Antarktiki, ne govorimo o južnem polu, govorimo o severnem polu in ljudje tukaj živijo. Zato potrebujemo naložbe in seveda financiranje za te naložbe da bomo lahko zagotovili infrastrukturo, ki bo omogočala vzdržno izkoriščanje naravnih virov. Prav tako moramo vedeti, da arktično območje spada v skupni trg Evropske unije. Potrebujemo naprimer mednarodno financiranje za informacijsko tehnologijo, za ceste, za letališča. Vse to je zelo pomembno. In ko govorimo o teh izzivih, moramo seveda govoriti tudi o vzdržnem razvoju in skrbi za okolje. Mislim, da sta odstavka 6 in 7 nekoliko problematična. Nameni so sicer dobre, po mojem mnenju. želimo si obvezujoče okoljske ocene ali presoje učinka na okolje, kar zadeva naložbe in eh, države že izvajajo presoje vpliva na okolje in morda bi bilo nekoliko problematično, če bi mi norvežanom, kanačanom ali islancem govorili, kako naj izvajajo te presoje vpliva na okolje, češ, da so naše boljše. Zaradi tega bomo morda videti kot veliki brat, ki ukazuje drugim, kaj morajo početi. Mi lahko spodbujamo najboljšo prakso ali semaforje, to bi bilo bolje. V zvezi s tem lahko govorimo tudi o socialni odgovornosti za podjetja. Tudi to bi bila zanimiva zamisel. Na ta način bi lahko zagotovili, da bodo dejavnosti tistih, ki so aktivni na arktičnem območju, ustrezne. Pred nekaj časa je v Urlen Odesi potekalo zasedanje. Poslanci arktičnega območja so se sestali in predlagali so indeks za socialno odgovornost podjetij. Mislim, da bi to zamisel lahko spodbujali in podpirali. In to tudi v tem poročilu. poročevalci, poročevalci v senci, govorijo o vključevanju lokalnega prebivalstva v razvoj arktičnega območja. In glede na to, da so ljudstvo in sami edini avtoktoni prebivalci tam, bi tudi oni morda lahko bili zastopani v Bruslju, kajti tako bi morda lahko Brusel in avtohtono prebivalstvo zbližali. In seveda v parlamentu mi že dolgo zagovarjamo to zamisel. Predlagali smo, da bi imeli informacijsko točko za EU in arktično območje. Ampak mislim, da je to vseeno dobro poročilo. Gospod Dorman, hvala. Hvala tudi soporočevalcem. Govorimo o arktičnem okolju in mislim, da je zelo pomembno, da povdarimo to, da se moramo prilagoditi izzivom in tudi spremenjajočemu se okolju. z drugimi arktičnimi državami, naprimer Kanado, Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško, Rusijo in Švedsko in tudi ZDA, smo govorili o tem in tudi Evropski parlament je sodeloval v tej razpravi. Torej, kaj potrebujemo in kaj storiti? Arktično sodelovanje v luči COP21 je prav tako zelo pomembno. Spoštovati je treba dogovore iz Pariza, vendar misliti moramo tudi na prebivalce tam. Ne potrebujemo samo nacionalnih parkov, vedeti moramo, kako bi turiste spravili tja, kako bi lahko to območje razvijali, kako bi lahko poskrbeli za posel. In nekateri zagovarjajo tudi to, da bi tam imeli naprimer tovarne. Razmislite, treba, kako bi lahko to storili ob spoštovanju dogovora COP21. Vedeti pa je treba, da bodo malo odprte nove plone poti. Nekateri pa prosil tudi za krepitev operacije na področju iskanja in reševanja v teh nevarnih območjih. Misliti pa treba tudi na to, da je treba tesno sodelovati s sosedami v arktičnem območju, naprimer z Rusijo. Nordijske države se s tem ukvarjajo že zelo dolgo in mislim, da bi se morali še naprej posvečati tistim področjem, ki so aktualna za Arktiko in kjer imamo skupne interese. Arktika ima tudi velik gospodarski potencial, zato mislim, da bi morali poskrbeti, da bo to območje miru in globalnega sodelovanja. Rekel bi torej hvala za to, da danes govorimo o tem in hvala, da ste mi dali besedo. Hvala, zdaj pa gospod Šlek. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod Škrlec. Hvala poročevalcem. Mislim, da je poročilo dobro uravnoteženo. Tudi komisija je resno vzela ogrevanje podnebja in podnebne spremembe pri tem poročilu, še posebej glede na to, da se podnebne spremembe v Arktiki dogajajo precej hitreje kot kjerkoli druge na Zemlji. Prav tako sem zelo zadovoljen, da se veliko pomena pripisuje vzdržnemu razvoju v vašem osnutku poročila. Zelo mi je všeč tudi, da govorite o tem, da vzdržen razvoj združuje razvoj lokalne skupnosti in lokalnih ekosistemov. Zato se strinjam in podpiram tudi to, da bi tesneje sodelovali z lokalnimi skupnostmi in da bi seveda izmenjavali mnenja na pomembnih področjih. Skupaj moramo pripraviti strategije za to, da bo to območje v celoti integrirano. In še nekaj, Arktika se bo neizogibno razvijala Poskrbeti pa moramo, da bo razvoj v različnih sektorjih temeljil na načelih vzdržnosti. Pravice, kultura in krhki ekosistemi morajo biti zaščiteni, to velja za lokalno prebivalstvo in tudi za avtohtone ljudi. Preprečiti moramo poslabšanje okolja, še posebej v Arktiki, kajti tega potem ni mogoče več spreobrniti. Inovacije in raziskave so ključnega pomena za to, da bo Arktika preživela, zato je treba spodbujati naložbe v to smer. Na koncu pa še nekaj. Razlitja težkih oli so veliko tveganje za divje živali in tudi za lokalno prebivalstvo. Zato podpiram prepoved iskanja in prevoza tega blaga. Hvala, hvala zdaj pa gospod Schaffhauser. Hvala. Evropska unija želi povsod biti prisotna. Želi biti eh, rešiteljica vseh, vendar pa eh, zdaj vidimo, kakšna je korist Evropske unije in pa Arktičnega sveta. Švedska, Finska in Danska so članice. Mm, poleg tega imamo še druge člane in pa opazovalke. To je tudi Francija, pa Nemčija, Španija, eh, Združeno kraljestvo in tako naprej. Oprostite, ampak sprašujem se, kaj bo Evropska unija doprinesla eh, k tovrstni politiki, kjer so že prisotne zainteresirane države in pa eh, največje evropske velesile. sile. Sprašujem se o strateških interesih Evropske unije. Sam poznam te strateške interese. Besedilo je sicer uravnoteženo, kar se tiče Rusije. Pogosto govorimo o strateških interesih Evropske unije eh, v smislu tega, da je treba se pripraviti na konflikte ali jih pomiriti. Vendar pa bi Evropska unija morala imeti predvsem vlogo pomirjevalke konfliktov. Iz moje skupine ni nobenega poročevalca v senci. Mm, gotovo so člani moje skupine presodili, da Evropska unija tukaj nima nobene vloge. Torej, pri takem sporazumu hvala. Hvala lepa. Če besede ne želi nihče drug od poslancev, lahko prisluhnemo komisiji. Besedo dobi Felix Leinemann iz GD Mare. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi smo zelo zadovoljni, da poteka skupna seja med odboroma AFET in NV. Zelo lepo je, da sedite vsi skupaj in da o tem govorite. Všeč nam je tudi osnotek poročila, ki smo ga videli. Kakor veste, je skupno sporočilo SZD-ja in komisije poskusilo povzeti dejavnosti, ki potekajo v različnih službah pri Evropski komisiji in Evropski službi za zornanje delovanje. Med temi želim izpostaviti dialog z avtohtonim prebivalstvom in seveda smo oblikovali tudi forum za deležnike v območju Arktike. Želimo si poenostaviti in integrirati vse instrumente Evropske unije, ki obstajajo na področju financiranja za Arktiko. Zdaj zaključujemo oblikovanje tega foruma, posvetovanja potekajo in menimo, da bomo dobili veliko povratnih informacij. Prav tako pa bomo organizirali dogodek na visoke ravni z gospod Mogherini, s komisarjem Belejem in nekaj zunanjimi ministri v kontekstu finskega predsedovanja arktičnemu svetu. To bo spomladi naslednje leto dva komentarja, če smem, v zvezi z nekaterimi predlogi, ki so v tem poročilu. Po eni strani bi bilo komisiji všeč, če bi dobili več informacij o tem informacijskem centru za Arktiko. Vzdržno financiranje takšnega centra bi prav gotovo bilo pomembno in tudi velik izziv, zato bi bilo lepo, če bi parlament povedal kaj več o tem. Trenutno pa zbiramo informacije in mnenja o forumu, ki sem ga omenil. Na voljo je spletna stran, prav tako pa že poteka nekaj dejavnosti, zato da bodo informacije o Arktiki na voljo širši javnosti in da bodo tudi bolj koristne. Veliko je tudi raziskovalnih projektov, ki se izvajajo. V zvezi s šestim in sedmim odstavkom bi prav tako lahko sestavili nekaj vprašanj, kar zadeva pripravo presoje vplivo na okolje. Evropska unija ima postopke za te presoje vplivo na okolje in vsi se jih morajo držati. Zato se sprašujemo, kakšno dodano vrednost bi imela okrepljena presoja vplivo in to bi morda vplivalo na konkurenco in na enako obravnavo med regijami. In nekaj komentarjev, ki smo jih slišali, je bilo prav tako zelo zanimivih in smo si jih zabeležili. Ne želim govoriti predolgo, morda bi lahko dali besedo tudi Evropski službi za zunanje delovanje. Hvala lepa, hvala vam. Zdaj pa gospod Jaročevič iz Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Tudi jaz želim povedati, da nam je poročilo Evropskega parlamenta zelo všeč. V tem procesu mislim, da smo naredili veliko od leta 2008. Evropske institucije sodelujejo pri tem in to je zelo dragoceno. Skupno sporočilo seveda ni izčrpno ne pokriva vseh mogočih elementov, ki zadevajo Arktiko. Varnostno vprašanje niso vključeno v to besedilo, ampak to je seveda omenjeno v Evropski un... globalni strategiji. To je že bilo omenjeno. Skupno sporočilo pa je seveda precej izčrpno na pomembnih področjih, ki so bila tudi danes omenjena, to so podnebne spremembe zaščita okolja, vzdržen trajnosten razvoj ter mednarodno sodelovanje. Na vseh teh področjih smo povdarili, kako pomembna vlogo imajo znanost, raziskave in inovacije. Prav tako smo govorili o tem, da je treba vključiti mnenja lokalnega prebivalstva in avtoktonih prebivalcev. Vaše poročilo je v skladu z našim pristopom in videti je, da podpirate prednost na območja, ki smo jih omenili. Kakor kolegi iz Evropske komisije, želim tudi jaz pod vprašaj postaviti šest in sedmi odstavek. Mislim, da je to sicer zanimiva pobuda, ampak kot Evropska služba za zanonje delovanje bomo natančno spremljali vaše razprave, ko boste govorili o posledicah tega pomembnega predloga. Ampak v besedilu pozivate k tesnemu sodelovanju na področju številnih večstranskih sporozumov o zaščiti okolja in to v skladu z našimi prepričanji. Prav tako se zauzemate za znanost na področju Arktike in za raziskave To je zelo dobro in Evropska unija želi poslati to sporočilo. Kot Evropska unija imamo veliko dodane vrednosti s tem, ko financiramo programe Evropske unije, naprimer obzorje 2020 in druge v arktičnem območju. Všeč bi mi bila tudi omenba, severne razsežnosti. Nekateri govorniki so to danes omenili. Po mojem mnenju je to politični okvir, ki si ga so lastijo EU, Rusija, Norveška in Islandija. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za zaključek razprave dobi besedo spet poročevalec, gospod Pajt. Hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala za vse komentarje. Veselim se že vaših predlogov sprememb. Potem pa bova z soporočevalko Sjerpo Pietikajnen in poročevalci v Senci poskusili storiti, kar se da, zato da bo poročilo uravnoteženo. Ohraniti pa želimo tudi seveda glavno sporočilo tega poročila. Hvala lepa. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej zelo zanimivi razpravi. Opozorim vas lahko le, da je 4.10. november rok za vložitev predlogov sprememb. Trenutna časovnica je naslednja. Predloge sprememb bomo obravnavali 12. januarja. Skupno glasovanje v odborih Envi Afet bo 31. januarja. Zdaj pa za sklepne besede predajam besedo gospodu Broku. Hvala lepa, dragi kolega, mislim, da imamo dobro osnovo. Če sem seveda prav razumel razpravo, mislim, da ni velikih težav. To je vidik ko gre sta začita okolja in strateška vprašanja z roko v roki, mislim, da bi morali skrbeti, da bo tako tudi ostalo, to je v našem interesu in veselim se, da bomo kmalo dobili skupno stališče. Hvala lepa. Thank you.